przewodniczący! Good morning, please, colleagues. Dobro jutro. Prosim kolegi, da sedete na svoje mesta. Začeli bomo. Odpiram posedenje. E, Seja se pričenja. In prehajamo kar k prvi točki na dnevnem redu. To točko smo dodali včeraj. Zadeva pa krizno situacijo v Evropi zaradi moten v letalskem prometu. Preden začnemo z obravnavo te točke, še nekaj sporočil glede zadnjega razvoja na tem področju in glede pogovorov z političnimi skupinami. Rad bi podal predlog spremembe za. Dnevni red v sredo. Tukaj gre za nove predloge sprememb, eh, ki so bili sprejeti včeraj ob 17. ki niso bili sprejeti včeraj ob 17.30. Torej, gre za nove predloge sprememb. Torej, z agende bomo uh, črtali vprašanja svetu, kajti svet je dejal, da zaradi moten v prometu, gospod Gares Lupido ne more ostati v Strasburgu in zaradi tega ne bomo mogli imeti krok vprašanj zvečer, kajti Strasburg bo zapustil ob 18. uri. Potem je tukaj poročilo Silvije Tikao v zvezi z energetsko učinkovitostjo stavb. To poročilo še ni sprejeto, še ni bilo sprejeto na eh, seji odbora, zato ga bomo predstavili. Vključili pa bomo ustno vprašanje glede prepovedi uporabe tehnologij na cianidni osnovi v rodarstvu. To točko bomo obravnavali takoj po razpravi o SWIFT-u in o seznamih potnikov. Tako se bo seja v sredo zaključila ob 19. zvečer. Torej še enkrat naj povzamem. Črtali smo tiste točke dnevnega reda v sredo, o katerih ne moremo razpravljati. Tako se bo plenarno zasedanje v sredo zaključilo ob 19. uri in ne ob polnoči, kot je bilo predvideno. O tem smo se pogovarjali z predsedniki političnih skupin. Gospod Kremer želi besed. Gospa Kremer želi besed. Gospod Kremer. No, 396. Ne, 396. Kdo sedi tam? Ga ni tukaj? Problem je rešen. Odlično. Gospod Rubih. Hvala lepa, gospod predsednik. Želel sem le vprašati, ali bodo v četrtek še potekale kakšne seje, kot recimo odbori, stoa in tako naprej, ali nam bodo na voljo tolmači in ali bodo lahko obiskovalci.